objavljena na spletni strani parlamenta. Odbor za ustavne zadeve je eh, ponudil razlago člena 5.5 in člena 210a poslovnika parlamenta. Besedilo eh, lahko najdete na spletni strani in bo objavljeno v zapisniku današnjega zasedanja. Ta razlaga bo sprijeta v tej obliki, če v 24 urah ne bo nobena politična skupina oziroma skupina poslancev Eh, temu nasprotovala